točka na dnevnem redu je poročilo gospe Turunen, spodbujanje dostopa mladih na trg dela z okrepitvijo statusa med pripravništvom, delovno prakso in vajeništvo. Gospe Turunen dajem besedo za štiri minute, potem pa imamo eh, postopek HDI in na to dobi besedo komisar. Gospa Turunen, štiri minute. Kære formand, kære kolleger, kære kommissær, Jeg står her i dag som ung politiker. Eh, spoštovani predsednik, spoštovani komisar, drage kolegice in kolegi. Torej tu pred vami stojim kot eh, mlada političarka in eh, vas pozivam naslednje. Mnogi moji prijatelji so zgubili delovno mesto v preteklem letu. To so mladi ljudje, ki bi radi prispevali svoje k Eh, eh, družbi, vendar tega ne morejo, morejo pač stati v vrsti in čakati na podporo. In to je nekaj, kar je prizadelo milijone v Evropi in zaradi tega je tudi Evropski parlament pripravil to poročilo na lastno pobudo. Želimo Eh, pripraviti novo agendo za boj proti brezposelnosti mladim. Tudi mladim je treba pomagati pri izobraževanju, pri zaposlovanju. 5,5 milijonov mladih, mlajših od 25 let v Evropski uniji je brezposelnih in eh, brezposelnost med mladimi je dvakrat višja od eh, brezposelnosti na splošno. Zelo me skrbi ta brezposelnost med mladimi, kaj ti to povzroča težave za celo življenje, za posameznika in tudi za družbo. Mi poznamo seveda tudi 80 leta, ko smo zgubili celo generacijo. E, to so ljudje, ki so bili dolgoročno brezposelni, e, brezposelni ki e, so bili izključeni iz družbe. Torej, tu gre za mlade ljudi, ki imajo velika pričakovanja do sebe in potem pa Eh, so neuspešni, imajo težave pri ponovnem vstopanju v trg dela in če jim sedaj ne bomo pomagali, bo prepozno. Zato tudi pozivamo Evropski parlament. In tudi države članice naj zaposlovanje mladih, izobraževanje mladih dajo na sam vrh prednostnih nalog. Mi moramo tu dobiti celovit, ambiciozen pristop. Tu bomo morali koordinirati politiko zaposlovanja, socialno politiko na lokalni, nacionalni in evropski ravni. S tem poročilom tudi eh, dajemo konkretne predloge komisiji, svetu in državam članicam in naj navedem nekaj eh, predlogov. Predlagamo tako, da eh, se pripravi neka mladinska garancija, tako da bodo mladi mlajši od 25 eh, let eh, najdle 4 mesece brezposelni, potem pa bi jim že morali ponuditi delovno mesto ali pa eh, kvalifikacijo. Potem pa pripravništva za. Uh, študente. Eh, to naj bi bilo povezano z izobraževanjem in eh, naj tega ne bi izkoriščali za poceni delovno silo. In mi potrebujemo tudi boljša mesta za usposabljanje mladih in potrebujemo tudi delovno skupino za boj proti brezposelnosti mladih. Četrtič, predlagamo tudi, da se zagotovi več sredstev za Evropski socialni sklad. Vsaj 10 odstotkov iz tega sklada bi morali eh, porabiti za mladinske projekte. Potem pa je treba prekiniti prakso na trgu dela, ko mladi zaradi svoje starosti nimajo dostopa do socialnih storitev. E, torej, v poročilu imamo še celo vrsto drugih predlogov in e, na ta način želimo pomagati pri reševanju krize za mlade in e, vse to naj bi vplivalo na trg dela in zagotovilo tudi boljšo prihodnost za mlade v Evropi. Mi želimo več delovnih mest, boljša mesta za usposabljanje in želimo, da se nekaj spremeni za mlade v Evropi. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa poročevalka. Sedaj gremo v postopek, ujemite mojo pozornost. Catch the eye, gospa Basesko, eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Brezposelnost mladih je v Evropski uniji presegla skupno število 5 milijonov, kar pomeni 20 odstotkov skupnega števila mladih in zaradi težke gospodarske situacije se mladi soočajo z vedno večjimi težavi ob iskanju dostojne zaposlitve. Zaradi tega menim, da je napočil skrajni čas, da se države članice potrudijo s konkretnimi ukrepi za izboljšavo stanja na trgu dela, vendar je to odvisno tudi od kakovosti izobrazbe, ki so jo bili deležni mladi ljudje. Zdi se mi, da je načeloma evropski potencial premalo izkoriščen. Mladi ljudje prav tako lahko poskrbijo za izboljšanje stanja in izboljšanje delovanja naših sistemov je tudi treba prilagoditi potrebam mladih ljudi, treba je usmeriti našo pozornost v skupine manj privilegiranih. Hvala lepa. Uh, Najlepša hvala. Gospa Jadžuška, za eno minuto, prosim. Mobilnost in edukacija mladeži so prioritete budžetove parlamenta mobilnost in izobraževanje mladih ljudi so ena od prednostih nalog Evropskega parlamenta. Le pred nekaj tedni smo se tukaj v tej hiši pogovarjali o pogajalskem mandatu na to temo. In ob poročilu gospe Turunen jasno vidimo, da sta mobilnost in izobrazba pri mladih zadevi, ki jo je treba nujno še dodatno poudariti in podpreti. Mislim, da je to poročilo še en korak naprej in še dodaten dokaz, ki kaže na to, kako pomembno je izobraževanje mladih in tudi na to, da moramo storiti vse, da bo mobilnost mladih zagotovljena, tako da bomo lahko zagotovili uresničevanje ciljev iz strategije 2020. Mladim ljudem je treba omogočiti lažji dostop do trga dela. In to je dejansko eno od aktivnih orodij za boj proti brezposelnosti, kar pa tudi dolgoročno zagotavlja boljšo gospodarsko rast. Torej se moramo bolje znati, pogajati in zagotoviti več sredstev v ta namen. Eh, drage kolegice in kolegi, ta seznam je zaključen. Eh, kdorkoli se je prepozno prijavil, ne bo mogel spregovoriti. Samo še gospod Kalinovski za eno minuto. gospod predsedujoči, res je, da je brezposelnost velika težava v Evropski uniji, še zlasti v teh zadnjih letih in ravno zaradi gospodarske krize, s katero se soočamo. Vidimo tudi vedno več težav, s katerimi se sooča mlada generacija, predvsem tisti, ki so ravno kar končali univerzitetni študij in težko začnejo svoje novo delovno življenje. Ta pojav je vedno širši, in eh, še nadalje narašča, kar ima seveda tudi dodatne negativne posledice za gospodarsko rast naših držav. Zaradi tega moramo storiti vse, kar je v naših močeh, da bomo zagotovili ne le ustrezno izobrazbo za našo mladino, temveč po tej zaključeni izobrazbi ustrezen začetek dela za poslitve in ustrezna dobro plačana delovna mesta. Gospod Koferati še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 Hvala, gospod eh, predsedujoči. Kolegici Turunen bi se rad zahvalil za opravljeno delo. Tako kot eh, kažejo vse statistike, ne usmiljeni v državah Evropske unije, brez kakršne koli izjeme so uh, največje žrtve ženske, priseljenci in tisti z, na začasnem uh, delovnem pogodbo. To so pa večinoma mladi. Uh, tukaj smo priča zelo eh, visokim odstotkom mladih, ki ne najdejo dela. Počasna rast, eh, ki jo mnogi predvidevajo šele čez dve leti in eh, veliko večja. Uh, število starejših ljudi, ki bodo šli v pokoj vedno pozneje zaradi reform. Vse to je nekaj, kar se bo nadaljevalo še leta. Zaradi tega je upravno eh, delo še toliko pomembnejše in toliko pomembnejše je tudi to, da se vse državi eh, ukvarjajo z zaposlovanjem mladih kot prioriteto. Gospa Rafti za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Evropski parlament je z svojim poročilom na lastno pobudo, ki ga je zelo dobro sestavila gospa Turunen, aktivno zahteval od komisije aktivnejšo strategijo zaposlovanja in to zelo upravičeno, ker mladi ljudje sicer potrebujejo Evropo, ampak tudi po Evropa potrebuje mlade ljudi. Sicer bomo zelo zanemarili te pomembne medsebojne odnose, če ne delujejo ti odnosi med družbo nasploh in med mladino, bomo vsi skupaj utrpeli nepopravljive posledice. Mladina si zasluži drugo in tretjo in vse nadaljne priložnosti. Evropa kot stara celina pa se ne sme tako postarati, da bi pozabila na svojo mladino v teh težavnih gospodarskih časih. Gospa Figueiredo, za eno minuto. Pravo, kaj se pasa kon žovanš, kada veš, ko imaš dificultad. E, torej, to poročilo kaže, da je to, kar se dogaja z mladimi, zelo hode, hudo. E, če dalje težje jim bo iskati delovna mesta. E, brezposelnost mladih je zelo velika, 21 odstotkov v Evropski uniji in v nekaterih državah je celo slabše. Po študiju najdejo težko delovno mesto, ki eh, bi bilo tudi dobro plačano. Največkrat jim ponujajo prakso, ki je nočejo niti plačati. In mladi potrebujejo delovno mesto eh, zato, da zaslužijo za življenje, ne pa neko prakso, eh, kjer ne dobijo nobene plače, kjer jih izkoriščajo. To ni dopustno. Mi potrebujemo politiko, ki bo prekinila to izkoriščanje, ki bo ustvarjala delovna mesta in zagotavljala pravice mladim, ki jih imajo. Hvala. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Ja, pomembno je seveda upeljati mlade v svet dela. Zato niso dovolj le šole, ampak tudi država more pomagati v gospodarstvu v to smer. To je pomembno za Evropsko unijo in ravno zaradi tega ne smemo zahtevati preveč. E, ko gre za boj proti podnebnim spremembam od podjetij. Brez, če bomo um, šli v to smer, ne bo prihodnosti za naše delavce. Obstaja ogromno uh, tretjih držav, od katerih jih uvažamo, te pa ne spoštujejo delavske pravice. Gospa Vertinen, za eno minuto. Ja, danke schön. Hvala lepa. Torej, trajanje te gospodarske situacije je pokazalo, da so prizadeti zlasti mladi, mlajši od 25 let. 21,4 odstotka je brezposelnih. To je dvakrat več eh, od splošne stopnje eh, brezposelnosti v Evropski uniji brezposelnost eh, mladih pa ima mnoge socialne in gospodarske negativne učinke za našo družbo. Zlasti je to tudi negativno za gospodarstvo. Eh, mi moramo mladim dati dobro eh, priložnost. Mi moramo investirati v boljše izobraževanje in usposabljanje, zato da bodo imeli dobro podlago za naprej. Hvala. Je, Kirstinger, je Evropska mladina potrebuje jasne perspektive. S tem poročilom eh, smo storili korak v pravo smer. Varna prihodnost eh, je eh, nekaj, kar omogoča samostojnost um, pomembno je vključevanje v poklicno življenje. Prakse naj bi olajšale ta korak, vendar prakse se dosti krat zlorabljajo. Mi potrebujemo pravni okvir, ki bo varoval mlade in ki bo preprečil uh, izkoriščanje praksa, naj bi bil del izobraževanje in eh, to naj ne bi bila priložnost za delodajalca za to, da pridobi poceni delovno silo. Torej ne želimo izkoriščanja. Eh, diskriminacija zaradi starosti je tudi negativna. Mladina je naša prihodnost in zaradi tega jo moramo zaščititi in spodbujati. Lepo.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 Pri tem je poglavitno to, da moramo storiti nekaj konkretnega, da bodo diplomiranci z zaključeno izobrazbo našli dobro plačana delovna mesta. Zato je treba naše politike usmeriti k temu cilju, vključno tudi skupno kmetijsko politiko, vključno z reformo kmetijske politike. Ko jo bomo oblikovali, se bomo morali zavedati tudi teh zahtev. Drugi vidik pa so razni socialni projekti, ki jih je treba izvajati na način, da bodo lahko mladi ljudje dobili ustrezne zaposlitve, da bodo lahko preživljali svoje družine. Vzpostaviti je treba tudi ustrezne socialne infrastrukture, kot so naprimer otroški vrtci in podobno, ki jih še vedno ni dovolj niti v velikih mestih, kaj šele v manjših mestih in na vseh. Uh, Imamo še dva prijavljena govornika in s tem bo konec z nama. Gospod Kelly, eno minuto. Najlepša hvala, predsedujoči. Absolutna tragedija je, da imamo ta hip v Evropski uniji več kot 20 odstotkov brezposelne mladine. To so ljudje, ki so popolnoma usposobljeni, kvalificirani in ne morejo dobiti zaposlitve, ker plačujejo grehe drugih, grehe tisti, ki so svojim pohlepom, da ne govorim posebej o bankirjih, poskrbeli za to situacijo, ki jo imamo sedaj v gospodarstvu, zaradi katere številni ljudje ne dobijo službe. Marsikdo med mladimi danes išče kakršno koli službo za začetek, ni treba niti, da je to polna zaposlitev in veliko jih je takih, ki so pripravljeni biti dobri delavci, zato moramo ukrepati takoj, sedaj. In s tem bomo storili ne le veliko uslugo mladini te Evropske unije, temveč tudi vsem nam. Gospod Darden, eno minuto. Merci, monsieur le président monsieur le commissaire, chers. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, drage kolegice in kolegi. Moram reči, da sem pozorno prebral to poročilo odbora za zaposlovanje in socialne zadeve. To je seveda vprašanje, v, katerim, v zvezi s katerim se je parlament že izrekel. Mladino smo že postavili na prvo mesto med prednostnimi nalogami in gre za vprašanje mobilnosti mladih, gre za njihove pravice. In o tem tukaj govorimo, govorimo o raznovrstnih zlorabah, ki smo jim priča, ki potekajo na različne načine in videti je, kot da bi obstajalo neko usporedno pravo, neke druge pravice, ki veljajo za mlade. In tak eh, način obnašanja bo trajno povzročil škodo v evropskem gospodarstvu. In zaradi tega sem vesel, zaradi predlogov sprememb v zvezi s tem poročilom, po mojem mnenju, je to koristno poročilo, ki pomeni pomemben korak naprej na tem področju v Evropski uniji. Hvala lepa. Gospa Nevedalova, eno minuto. Vam pekne, takže simbolicky mladý človek nakoniec. Uh, Nezamestnanosť mládeže je skutočne momentálne v priemere v Európe. E, torej, e, simbolično mlada oseba na koncu, torej brezposelnost mladih e, je, je 21 odstotkov, v nekaterih državah celo 40 odstotkov in proti temu moramo storiti nekaj. Torej, mladi so ogrožena skupina v družbi, če nimajo delovnega mesta, ne morejo ustanavljati družin in to bo tudi vodi v demografske probleme Evropske unije. Torej, ni dovolj, da se samo pogovarjamo z mladimi, moramo storiti resne eh, korake. V času krize je prav gotovo eh, narobe, če zmanjšujemo eh, sredstva, ki so na voljo za izobraževanje, na ta način se situacija ne bo izboljšala. Gospod Čehovic, zdaj ste pa na vrsti vi v imenu Evropske komisije. Da, hvala lepa. Dovolite mi naj začnem z zahvalo gospe poročevalki za odlično poročilo, ki je tudi bilo podano pravočasno. To je zelo pomembno v tem kritičnem trenutku, v katerem se nahajamo, kar je povdarilo tudi več govornikov. Zelo pomembno je, da se zavedamo, da je naša mlada generacija zelo hudo prizadeta zaradi težke gospodarske situacije in vendarle si ne moremo privoščiti, da bi zapravljali njihovo nadarjenost in njihovo znanje, če govorimo, da je skoraj četrtina mladih brez ustrezne zaposlitve. Zaradi tega lahko rečem, da je tako komisija kot tudi sam osebno zelo hvaležna za to pravočasno podano poročilo. Jasno je, da potrebujemo boljšo politiko zaposlovanja za mlade ljudi, eh, da jim moramo omogočiti, da si pridobijo vse zde delovne izkušnje in eh, dobre izkušnje si lahko pridobijo k večjemu s kvalitetnim pripravništvom in vajeništvom in s konkretnim praktičnim delom. Poskrbeli bomo za to po najboljših močeh, da se teh zadev lotimo aktivno, kot je podarilo tudi več govornikov. Zavedamo se, da je gospodarska kriza imela še dodatno negativen učinek ravno na mladino in tega se moramo lotiti tudi v okviru strategije 2020. Ni namreč slučajno, da sta dva ključna cilja te strategije namenjena ravno vprašanjem mladih. Gre za vprašanja boljšega izobraževanja, boljšega življenja za mlade, ki so si že pridobili ustrezno diplomo in s tem ustrezno izobrazbo. In še zlasti je treba poskrbeti tudi za mladino, ki zaradi določenih držav ni uspela uspešno zaključiti srednješolskega ali visokošolskega študija. Zaradi tega se komisija aktivno ukvarja s tem, kako bi pomagala državam članicam pri doseganju teh ciljev. Že septembra bomo podali konkretne predloge eh, v zvezi z oblikovanjem celovitih politik za združevanje ciljev na področju izobraževanja in zaposlovanja. Na ravni Evropske unije bomo poiskali načine za spodbujanje mladih in za to, da poskrbimo, da se jih ustrezno opremi znanji ki jih potrebujejo za ustrezen konkurenčni nastop na trgu dela, še zlasti pri iskanju prve zaposlitve in tudi za to, kako se bodo potem znašli, ko se že enkrat aktivno vključijo na trg dela. Predlagali bomo konkretne ukrepe tudi za spodbujanje mladih podjetnikov in samozaposlenih. Predlagali bomo tudi konkretne akte aktivne pristope k reševanju te problematike dostopa do trga dela za mlade ljudi. Kot sem rekel že na začetku, zavedamo se, da potrebujemo konkretne in pozitivne ukrepe, da ne bomo v nemar izgubljali številnih nadarjenih mladih ljudi in prepričan sem, da bomo v sodelovanju z Evropskim parlamentom iznašli ustrezen recept, kako se lotiti teh težav naprej. Hvala lepa. Drobe. <clears throat> Najlepša hvala, gospod komisar. S tem smo prišli do konca razprave o tem poročilu. Naslednje poročilo je poročilo Pascal Greni o nestandardnih